colleagues, we can start. Kolegice in kolegi, mislim, da lahko začnemo. Smo pri osmi točki našega dnevnega reda, namreč pri glasovanju o imenovanju predsednika Evropskega svetovalnega organa za upravljanje ESGAP. Včeraj popovdne smo imeli javno predstavitev, potem smo predstavitev ocenili za zaprti bi vrati, ta ocena je bila pozitivna, zdaj pa moramo postopek zaključiti z uradnim glasovanjem na podlagi predloga sveta, da bi kot predsednika SGB imenovali gospoda Martija Hetemakija. Prosil bi kolege in kolegice, da glasujete in sicer z dvigom rok, kdo je za imenovanje gospoda Hetemekija, kdo je proti, kdo se zdrži. Torej, eh, glasovanje je bilo pozitivno oziroma izvolili smo s tem gospoda Hetemekija, za kar sem zahvaljujem. Lahko pridemo na deveto točko, ki zadeva izmenjavo mnenje, mnen z gospodom Pierom Moskovisijem, komisarjem za gospodarske in finančne zadeve, glede mnenja komisija o očutkih proračunskih načrtov držav članic evroobmočja, torej teh je 16 in tudi o mnenju glede pregleda dvojčka in šesterčka ured. Seveda smo že slišali predstavitev temeljnih dokumentov, hkrati pa smo slišali tudi, da namerava komisija Eh, pripraviti sporočilo o čim najboljši rabi prožnosti. To sta potrdila danes gospod komisar Dombrovski in gospod komisar Moskovisi, namreč da lahko to predstavitev pričakujemo januarja. Tudi razprava o letnem pregledu rasti je po mojem mnenju pokazala jasne vidike. Uh, gospodarskega strateškega okvira in politike in tudi mnenje o osnutku proračuna je vsekakor sestavni del tega pristopa. To je že bilo rečeno, sedaj pa bo gospod komisar skušal pokazati, kakšen je poglobljeni pristop komisije pri preučitvi teh uh, proračunskih načrtov v okviru spremembe z konsolidacije na neutralno fiskalno držo v celotnem evroobmočju. To je povedal tudi komisar Dombrovskis. Skratka, to je ena od tem, ki bodo zanimive v tej razpravi, seveda, pa bomo verjetno govorili tudi o položaju v različnih državah članicah, V nobeni od držav članic ni bila odkrita resna neskladnost, ampak v sedmih državah članicah obstaja tveganje neskladnega delovanja in seveda moramo poštevati še dodatni novi element, namreč močno vlogo, ki, ga, ki jo igra izvajanje strukturnih reform. To je morda zanimiva povezava med fiskalno politiko in gospodarsko politiko in tudi moč oziroma možnost za oblikovanje neke skladnosti obeh politik. Torej, veliko elementov je, o katerih bomo lahko govorili in besedo predajem komisarju. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Imeli smo zanimivo spravo s kolegoma Dombrovskosim in Tyson. Mislim, da smo s tem lahko predstavili celovito sliko. Sedaj pa bi rad povedal nekaj glede teh mnen, ki smo jih sprejeli mm, prejšnji teden. Eh, torej, skupaj s kolegom Dombrovskim sva pregledala na, na, proračunske načrte in naj. Najprej povem, kakšna je metodološka razlika med obema postopkoma. Ta, postopka, ta dva postopka sta povezana, vendar sta med sabo neodvisna. Torej imamo postopek iz uredbe dvojček, ki nadzira delovanje držav članic in torej pregledali smo proračune za 2015 in nekateri osnutki niso bili uh, zavrnjeni uh, strani komisije oktobra, vendar to ne pomeni, da niso povsem uh, torej ne upoštevali pakta za rast in stabilnost. Potem imamo obravnavo preteklega dogajanja, treba je upoštevati spremljanje ukrepov za 2014 v okviru postopka zaradi čezmernega premankljaja in to smo tudi eh, počeli in bomo počeli do marca 2015. Sedaj pa naj povem eh, nekaj glede konkretnih držav. Za te države, Francijo, Italijo in Belgijo, je komisija se odločila, marca, da bo 2015 obravnavati situacijo glede na pakt za stabilnost in rast. To bomo storili glede izvajanja proračuna 2014. Skušali bomo ugotoviti, če izvajajo ukrepe. Potem obravnavali bomo izvajanje proračuna za 2015. Eh, videli bomo, ali so prav izvali strukturne ukrepe na tem področju in potem bomo videli, če se eh, če spoštujejo zaveze eh, iz dopisov, ki so jih poslali Evropske komisije. Te države članice so se obvezale na ravni vlad, da bodo izvajale strukturne reforme, ki bodo spodbujale rast. S tem bodo začele 2015 in to bo uh, vplivalo na njihovo gospodarsko rast in stabilnost javnih financ. Ta pristop zagotavlja eh, konferenco in vredostojnost predpisov. Komisija se strogo drži teh pravil pri državah članicah in nismo želeli sprejeti prehitrih odločitev, ki uh, bi jim lahko uh, ogovarjali potem, ko dobili konkretne podatke. Tu zlasti govorim o letu 2014, za to leto še nimamo uh, popolnih podatkov. Komisija uh, je 16 državam članicam dala svoje mnenje uh, glede osnutkov proračunov, saj ti še niso bili sprejeti strani njihovih nacionalnih parlamentov. Rezultati naše analize so jasne. Imamo več skupin. Imamo najprej pet skupin pet držav, ki se popolnoma držijo pakta. To so Nemčija, Irska, Luksemburg, Nizozemska in Slovaška. V primeru Nemčije, in to je povezano tudi s tem, o čemer smo prej govorili, ko smo se povali o mehanizmu upozarjanja in o makroekonomskih neravnovesih. No, ugotovili smo, da imamo tu nizko inflacijo in nizke naložbe in lahko bi imeli več naložb. Potem štiri države Eh, Latvija, Litva, Sto, eh, Slovenija in Finska imajo skladne proračune. No, sedem držav članic, Belgija, Španija, Francija, Italija, Malta, Avstrija, Portugalska, pa predstavljajo tveganje za neskladnost. Španija, Francija in Portugalska. Eh, imajo tudi tveganja za presežni primankljaj. Eh, informacije, ki imamo za Francijo, kažejo, da ta država ni eh, sprejela ustreznih ukrepov in morda ne bo v skladu z ukrepi, ki bili potrebni glede na pakt za rast, zato bomo zelo pozorni eh, na mm, to državo. Potem Belgija je v drugačni situaciji. Tu obstaja tveganje, da ne bo upoštevala pri glede javnega dolga. To je zelo strogo pravilo trenutno v evroobmočju in ima rast, gospodarsko rast in inflacijo, ki je nizka. 11 držav članic smo pozvali naj spremejo ukrepe, ki bodo zagotovili skladnost proračuna 2005 z paktom za rast. Torej, to je kratek povzetek našega mnenja. Onkraj tega pa smo tudi predstavili svojo analizo situacije in perspektive za proračun v evromočju. Poleg tega pa smo tudi videli, kakšna bo skupna politika. S tem želimo okrepiti evroobmoče kot tako eh, in skušamo voditi prilagojene makronovske politike in zato potrebujemo celovit pregled. In kaj pravi ta celovit pregled? Osnutki proračunov kažejo na upad uh, eh, javno proračunskega primanjkljaja skupni primankljaj naj bi se sedaj bil 2007 odstotka. 2,2 odstotka bo 2015. Skupni dolg leta 2015 bo nespremenjen, glede na vrednost, ki smo jo izračunali za uh, letos Eh, po zaslugi prejšnjih eh, naporov imamo sedaj možnost oziroma se nam zdi, da je primerno, da imamo neutralno fiskalno eh, držo, s tem bomo dosegli ravnovesje med vzdržnostjo. Se imamo visoke dolgove in ciklično stabilizacijo, glede na to, da imamo nizko rast, nizko inflacijo in tudi monetarna politika se sooča z različnimi omejitvami. Ocena načrtov kaže na to, da več držav članic ne bo doseglo svojih obveznosti, druge pa bodo lahko celo presegle svoje cilje. In če želimo ohraniti neutralno fiskalno državo v Evropmočjo, potem moramo izkoristiti fiskalni manjerski prostor, ki obstaja drugo, glede na to, da nekatere države članice dosegajo oziroma presegajo cilje. Torej, potrebna je koordinacija v, v naši ekonomski politiki in v naložbenem načrtu, ki je bil predstavljen 26. novembra. Torej, takšne splošne ocene, takšno je mnenje glede splošne ocene. In potem še nekaj, kar je obravnaval vaš odbor, to je pregled ekonomskega upravljanja. Prejšnji teden je komisija sprejela sporočilo o oceni o izvajanju šestečka in dvojčka. To je tako manj pregled ekonomskega upravljanja. Ekonomska in finančna kriza je pokazala, Eh, številne pomankljivosti v izhodiščni eh, postavitvi EMU in gospa Beres je to predstavila tudi v delovnem dokumentu glede tega in eh, ukrepi so bili izjemni, zlasti glede na to, kar se je še pred nekaj leti zdelo izvedljivo evroobmoče je eh, gotovo eh, doseglo boljšo situacijo z SMM, z bančno unijo, z krepitvijo ekonomskega upravljanja, zato da bi ukrepili finančno in proračunsko koordinacijo. Šesteček in dvojček sta pripeljali tega, imamo okrep plen finančni nadzor v okviru pakta za stabilnost in rast in nadzor se nanaša tudi na makroekonomska neravnovesja in se osvetoča na države, ki imajo težave s tem potem glede pravnih eh, zahtev. Komisija bo pregledala te instrumente, imamo določbo o možnosti pregleda in eh, eh tu je vse odvisno od učinkovitosti eh, uredb potem katera pravila pomagajo pri boljši koordinaciji in tretjič treba preveriti, kako predpisi spodbujajo ekonomsko konvergenco, ker imamo le malo časa oziroma ker ta nov sistem deluje le malo časa, nimamo veliko izkušenj z njim in glede določenih instrumentov še nimamo pravih informacij, nimamo še pravih izkušenj. Poleg tega se sistem uporablja v konkretnih okoliščinah, v krizi, zato nimamo dovolj informacij. No, pregled je kratek. Ogledali smo si, kaj smo doslej storili in se osredotočamo na nove instrumente. Obravnavamo fiskalni nadzor. Eh, makroekonomska neravnovesja in okvir za države, ki se soočajo z makrofinančno nestabilnostjo. Kar zadeva reformo šestečka in dvojčka, eh, jasno je, da je pomagal doseči eh, makroekonomska neravnovesja. Jasno je, ob prvem, prvi izmenjavi mnenja z odborom ekon 1. novembra, da imamo še vedno možnost izboljšave pravil. Gre zlasti za zapletenost eh, sistema, določeni instrumenti uh, eh, predstavljajo določena podvajanja, določeni in, eh, instrumenti so tudi predvsej zapleteni in to lahko povzroča težave pri izvajanju in glede transparentnosti. In moramo zgoditi odgovornost in tudi politične napore v sami država članica, zlasti ko gre za izvajanje reform v okviru MIPA in evropskega semestra. Pregled povdarja potrebo po večji vključenosti deležnikov in parlamentov za to, da po, eh, povečamo preglednost in odgovornost. Naš sistem ekonomskega upravljanja lahko dosežejo polni potencial le, če so deležniki polno odgovorni. To vključuje tudi Evropski parlament, ki je ključna institucija, ki mora poskrbeti za demokratično vredostojnost pri sprejemanju ekonomsko-finančnih odločitev Evropske unije. Bom zaključil. Evropska komisija meni, da je ta pregled začetek dialoga, začetek razprave in eh, pravi začetek za delo v prihodnih mesecih. Prejšnji teden sem se sestal v Strasburu s počevalci, počevalci v Senci in Lec bi rad še enkrat povedal, da smo odprti za razpravo eh, z Evropskim parlamentom in veselim se slišati vaše mnenja in veselim se uh, Eh, prihodnih razprav, ki bomo imeli tako, da imeli res eh, eh, pristop v dveh fazah. Torej imamo ta, to poročilo, ki je osko, potem imeli, bomo imeli še širši pristop in komisija se veseli prihodnega dela. Uh, Hvala. Sedaj pa dajem prvemu, besedo prvemu govorniku. Imamo uh, pet minutne kroge za vprašanja in odgovore. Gospod Weber bo prvi. Hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa za vaša pojasnila in izjave. Zastavlja se mi nekaj vprašanj in ne bih želel držati zase. Glede postritve dvojčka in šesterčka imamo tukaj jasne roke za postopek, ki smo jih upeljali tudi proti voli držav članic, ki predvidevajo nek avtomatizem. In Tukaj smo zaupali v Evropsko komisijo kot varohinjo pogodb, da bo poskrbela, da se vsi drži, držijo pravil igr, kajti izkušnje iz starega pakta o stabilnosti in rasti so bile take, da tiste države, da države članice tolmačijo resničnost in pravila po svoje. Če je tako potem je naloga sveta ECOFIN, da glasuje proti temu avtomatizmu držav članic. Zdaj sem še enkrat prebral dvojček in šesterček in nikjer ni zapisan mesec marec za tekoči proračunski proces. Torej, rad bi slišal več pojasnil kot to, da je bilo leto 2014 zapleteno. Torej, zakaj se pravila igre ne držijo in zakaj se jih ni držala niti Evropska komisija. Torej, to ne pomeni, da lahko komisija pravzaprav kar tako pozabi na pravila in si jih eh, po svoje prilagaja glede na to, kar je možno. In kot drugo imamo tudi Eh, predvideli smo tudi močnejšo preventivo, zato da sploh ne bi prišli do slabega položaja in pri tej reformi in, in morebitni reformi eh, se mi vzbuja občutek, da smo že začeli se odmikati od te preventive. Zakaj sploh imamo preventivo, če ta ne pripelje do nobenih posledic? Torej, gospod komisar, prosimo, da poveste, kateri so okvirni pogoji, ki so onemogočili Evropski komisiji, da bi se resnično držala dogovorjenih pravil igre. Hvala lepa. Les questions de M. Ferber sont, sont, sont larges vprašanje gospoda Webra je zelo konkretno. Vendar bom vsekakor skušal odgovoriti tudi na konkreten način. Kot prvo, vam mora biti jasno, da komisija pri svojih mnenjih resnično meni, da izpolnjuje svojo vlogo varuhinje pogodb. To nas je vodilo skozi celoten postopek priprave mnen. Tako smo se pogovarjali tudi s komisarjem Doprovskisom. Pri nekaterih državah smo ugotovili, da vsi elementi še niso na razpolago, da bi lahko podali dokončno izjavo in da bi lahko zagotovili, da pri njih ni nekih napak. Zato je prišlo do manjših zamud pri treh omenjenih državah in morda ste se navezovali na to. Torej, ta rok, marec leta 2015, je bil omenjen in rad bi vsem zagotovil, da če bo prišlo do zamude, to ne pomeni izgube časa, to ne pomeni, da je bil ta čas potraten. Države članice izkoriščajo ta čas. Um, in ne zato, da bi iznašla neke ustvarjalne rešitve. Zelo skrbno pazimo na to, kaj počnejo države članice, da bomo poskrbeli, da se bodo držale pravil igr in da se bodo popravile šibkosti oziroma pomankljivosti, da bodo upeljane strukturne reforme za eh, dvig rasti, da bodo spravile svoje javne finance, ured in tako naprej. Pa še nekaj bi želel izpostaviti. Namreč dejstvo, da je komisija začela izvajati svoj mandat 1. novembra in morda so zaradi tega stvari za vlade nekoliko teže, morda, morajo, morda je zaradi tega vladam nekoliko teže zagotoviti, da so ukrepi retroaktivno upeljani. Torej, drugo leto bodo države članice morale začeti ta proces hitreje, kajti um, tukaj ne želim eh, kritizirati prejšnje komisije ampak če začneš pripravljati proračun septembra bo morda lažje se potem um, pogovarjati in odpravljati napake kot pa če s tem procesom začneš novembra. Torej, te zamude še ne pomenijo, da naša pravila niso spoštovana. Pravila so uh, Eh, spoštovana in poskrbeti smo želeli, da bomo imeli vse informacije, ki so potrebne, da lahko sprememo odločitev, kakršna je potrebna. Gospa Ferreira, najlepša hvala, da ste tukaj z nami. Imam dve vprašanje. Prvo je naslednje. Komisija, vsaj iz mojega vidika, ni izvajala obstoječe zakonodaje. Naj vas spomnim, da uredba 1175 predvideva preventivne kot tudi korektivne ukrepe pakta pri vseh okoliščinah. Imamo neke vrste klauzole, ki omogočajo odstopanje in ki omogočajo ukrepanje v izjemnih gospodarskih okoliščinah. Naprimer, ta uredba, ki sem jo pravkar citirala, konkretno predvideva tri okoliščine, v katerih so možna odstopanja um, srednjeročnih, uh, od srednjeročnih ciljev in ki jih zakonodaja uh, Eh, dopušča. Prvo so nenavadni dogodki, na katere države članice nima vpliva, potem resen gospodarski upad in hude strukturne reforme. Tudi peti člen te uredbe pravi, da morajo zbrani izka, eh, izdatki um, ne vključevati izdatke za. Um, obresti, potem tiste izdatke, ki so jih pokrili skladi Evropske komisije in izdatki, ki so povezani z brezposobnostjo. Noben od teh ukrepov ni bil uporabljen v uh, času krize. Torej, pismo, ki ga je Oliren predstavil, predstavlja omejitve pri uporabi teh možnosti ki so dovoljene v zakonodajnih aktih. Torej, mislim, da trenutno zakonodaja ne izvaja zakonodaje. Torej, komisija ne izvaja zakonodaje. Moje vprašanje je, ali boste to spremenili. Drugo vprašanje se navezuje na ocene oziroma za napovedi. Države članice sankcioniramo zaradi napovedi, ki niso izpolnjene. Uh, oziroma se pogovarjamo o možnosti, da bi države članice zaradi tega sankcionirali. In če si pogledate napovedi komisije, naprimer za Irsko, je za leto 2014 eh, predvidom, predvidom na rast bila pomladi 1,3. Jeseni pa 2,2. V Litvi je bila napoved za rast za isto last pomla, pomladi um, 1, jeseni 2,5, Luksemburg 2015 1,3 za uh, pomladi, 2,3 pa jeseni. Če si pogledate tudi ocene primankljaja, je um, razlika med analizo uh, stanja plačilne bilance v Španiji 1,6 odstotka, v Franciji nič cela 8 odstotka, torej zelo varirajo se te ocene. Kako lahko potem tukaj izvajamo tak sistem, ki pričakuje tudi neke sankcije? Hvala lepa. Kar zadeva vaše prve točke, ne strinjam se, da komisija ustvarjalno tolmači pravila oziroma da dopušča, da se pravila kršijo. To, kar vi sprašujete, pravzaprav zadeva prožnost pri izvajanju pravil. Naj ponovim, komisija bo predstavila sporočilo. To sporočilo bova predstavila s komisarjem Dombrovskisom in to sporočilo bo razlagalo, katere so te izjemne okoliščine. Glede tega smo imeli zelo dolgo razpravo. Vem, da obstajajo določene možnosti tako v korektivnem kot tudi preventivnem delu te zakonodaje. V teh dveh primerjih lahko uporabljaš tudi pravilo prožnosti, ampak ko govorimo o evroobmočju, se nam ni zdelo, da so okoliščine takšne, ki bi to upravičevale. Naprimer, naslednje leto želimo obravnavati vsako državo posebej in mislim, da je to posem sklado z našimi pravili. To pa ne pomeni, da v določenih okoliščinah ne bo prišlo do, um, oz, do izjem. Kar zadeva napovedi, ki ste jih omenjali, zavedam se, da so bile v preteklosti storjene določene napake. Zato pa smo predstavili s gospodom Katajnenom napoved in tukaj bomo zelo previdna, da bi se le izognili vsakršnim neskladjem. Prav tako bova skušala biti taka, da naj in pristop oziroma naš, naj in pogled ne bo pretirano pesimističen ali pa pretirano optimističen. Z gospodom Dobrovskisom in gospodom Katajnenom se pogovarjamo, da bi to mnenje predstavil generalni direktor, ne pa posamezni komisar. Gospod Bernd Luke za IKR e ima naslednji besedo. Gospod predsedujoči, gospod komisar, skrbi me, da vedno znova omenjate in povdarjate prožnost pravil in da jih želite pač uporabljati na prožen uh, način. Mislim, da to ni prav. Pravzaprav bi morali pravila uporabljati in izvajati strožje. Razlog je naslednji. Pravila so bila zapisana v situaciji, v kateri smo pričakovali običajno rast in še zlasti tudi običajno inflacijsko stopnjo v višini dveh odstotkov. Če imamo meje primankljaja, ki so določene na tri odstotke, smo to storili zato, ker smo vedeli, da je obstajal določen stari dolg, ki je rasel zaradi dvodstotne inflacije v običajnih letih. Torej, tukaj smo se na držav, navezali na državni dolg in vedeli smo, da ga države članice skušajo uh, Um, zniževati, hkrati pa da raste 2 odstotka zaradi inflacije. Danes pa v evroobmočju pravzaprav inflacije ni. Torej, ta um, dolg ne pada zaradi inflacije, ne raste zaradi inflacije. To pomeni, da moramo tukaj strože uporabljati nova pravila. V vašem poročilu piše, da naj bi novo zadolževanje v letu 4, v letu, lanskem letu 4,1 odstotka padlo na 2,6 odstotkov v letošnjem letu. To prodajate kot uspeh, vendar pa izkrivate dejstvo, da pravzaprav se ne dviguje in ne veča ta dolg zaradi inflacije. Skratka, realno gledano, je rast dolga čisto enaka, kot je bila v letu 2011. In če se ne bomo tukaj pogledali povprečje, ampak če bomo imeli v spredju samo problematične države, kakršna je Francija, ki ima proračunski primankljaj preko 11 odstotkov in če bomo to spremljali iz leta v leto, bomo dejansko videli, kako alarmantna je situacija. Zato vas sprašujem, ali ne bi bilo primerno je, da pravila ne tolmačimo prožne, temveč raje strožje. Uh, um, uh, Naj najprej spomnim, kateri pristop smo ubrali, ko smo ocen, uh, ocenjevali osnutke proračunskih načrtov držav članic. Torej, uh, primerjali smo ga z zakonodajom, pakt, z zahtevami pakta o stabilnosti in rasti in uh, priporočili za posamezno države članice. Torej smo uporabili preventivno roko. Uh, in ocenjevali smo, ali osnutek proračuna spoštuje tudi pragove, primankljaja in dolga. Kot ste rekli, tukaj so pragi določeni na 63 odstotkov. In tukaj niso bili pragovi spoštovani povsod. Ta, um, ocenili pa smo tudi, ali uh, je eh, proračun skladen s priporočili sveta, ki so bila podana prej v tem letu. Tiste države, ki pa imajo prekomerni primankljaje, tam smo preverili, ali je osnutek skladen s priporočili sveta glede odprave teh prekomernih primankljajev. Torej, želeli smo ugotoviti, ali se zmanjšuje temeljni primankljaj in ali tudi uh, se ukrepa uh, učinkovito. Zato smo preverili bilanco stanja in tudi diskrecijske ukrepe, ki jih je posamezna država sprejela. Glede metodologije, ki smo jo uporabili, bomo dali še dodatna pojasnila, vendar pa smo vse to opisali že v pismih EFCA e in e ESA. Torej, nisem zagovornik pretirane fleksibilnosti. To sem že večkrat povedal, ne želimo si napačnih procesov, ne želimo si, da se pravila uporablja in ko govorimo o fleksibilnosti, govorimo o neki novi fleksibilnosti. Gre za to, da bomo predstavili poročilo o tem, kako smo lahko fleksibilni pri uporabi obstoječih pravil. Torej, kaj je tista prožnost, ki jo omogočajo sama pravila? in nič več, nič manj. In to sem že večkrat dejal, nisem za kreativno tolmačenje pravil, nisem za to, da se razkroji pakt. Pakt je treba izvajati in to je tudi naloga komisije. In vendar moramo biti pametni, moramo upoštevati situacijo držav članic moramo videti, kakšne strukturne reforme je sprejela neka vlada in eh, moramo upoštevati torej vedno vsako državo članico posebej in celotno Evropsko unijo. Torej, to smo uh, tudi povedali, ko smo predstavili naložbeni načrt. Torej, toliko glede tega. Komisar, Sie haben meine Frage überhaupt nicht beantwortet. Komisar, nicht na moje vprašanje, um, kaj ti besedice, inflacija, sploh niste od, uh, uporabili. Da sem vam zelo natančno odgovoril in sicer, če je uh, komisija za pretirano fleksibilnost, ko gre za upoštevanje pravil. Torej, gospoda Lukaja skrbi nizka inflacija, zato eh, morda se lahko o tem pogovorite s predsednikom Drage. Silvi Gulah. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Kot eh, nekdanja pročevalka glede besedila o sankcijah, moram reči, da poznam težavnost vaše naloge, vendar z njim je, kakšna je pravna podlaga za sprejemanje odločitev. Eh, torej, katera je pravna podlaga za to, da boste odločitev glede Francije sprejeli šele marca? Pravite, da to ni zgubljen čas. Vendar, eh, pogledala sem si, kaj je Francis Mer dejal leta 2013. Takrat je posil za čas. In v vaši odločitvi sem prebrala, da je Francija že od 2009 naprej v postopku zaradi čezmernega primankljaja. In zanima me, ali to res vprašanje časa in kako lahko uh, potrdite, da ne uničujete pravil. Vem, da ne želite uničevati pravil, vendar. Morda boste ravno to dosegli, kajti imamo neko državo, ki že več let ne more izvajati pravil, s katerimi se je zavezala in potem to še podaljšujete. Ali se vam ne zdi, da bo. Evropska komisija postala organizacija združenih narodov. Ne želim zveneti uh, zlobno. Imeli smo komisijo, Marko Srbe tudi, ja, okrepili smo ta sistem, želeli smo si sistem pravil in pravic, ne pa da imamo nek sistem, kjer nam komisija z veliko dobre volje reče, da uh, lahko vse uh, pre, prelagamo in potem bodo vaše odločitve tako pomembne kot odločitve Združenih narodov. Eh, torej, naše odločitve so bile sprejete skupaj z gospodom Dombrovskisom, eh, z gospodom Junkerjem in tudi predstavili smo to kolegijo informativnost, to ni bila neka obveznost, vendar šesti člen nam je omogočil. Gospod komisar, ne govorim osebno, govorim o kolegiju. Gospa Gular, ni kolegi tisti, ki odloča. Jaz in podpisnik Dombrovski se glede tega odločava. Kolegi pa sva o tem informirala in predsednik je bil vključen v to odločitev. In ta To je običajna odločitev, običajen postopek. In povedal sem vam, zakaj smo sprejeli to odločitev in stojimo za njo, stojim za njo. E, o možnosti sankcij smo se pogovarjali. Mislim, da nismo takšni kot OZN in komisija je varuhinja pogodb, da sprejmemo odločitev glede sankcij. Moramo biti pripričani, pripričani, da v glede na člen 126 in 129 smo bili uh, eh, pripričani, da leta 2014 niso bili sprejeti potrebni ukrepi. In to smo tudi zapisali v našem mnenju. Torej, v tej fazi menimo, da ukrepi niso bili sprejeti. Nimamo pa še gotovosti. In predstavljajte si situacijo da po zapletenih eh, eh, izračunih, eh, po vseh teh metodologijah, ki jih imamo, gotovimo, da iz tega in tega razloga je nizka inflacija. Torej, da bi mi sprejeli očitev, preden bi dobili vse te informacije. Torej, zato smo se odločili za to, da preložimo odločitev, ravno zato, ker nimamo dokončnih številk. Torej, zato potrebujemo ta čas. To se ne sme biti izgubljen čas niti za komisijo, niti za zadevno državo, ki jo navajate in odkud roba prihajava. Če bi se zgodilo, da ukrepi niso bili sprejeti 2014, in to bomo preverili. In če bomo gotovili, da niso bile dovolj dobre strukturne reforme, potem bo Evropska komisija marca sprejela svojo odgovornost, če je treba tudi tako, da bo uh, izdala odločitev o sankciji. Torej, uh, mi pa se nismo želeli izrekati glede uh, nedokončnih številk. Uh, torej, ni to, da izrekamo kažni verodostojnost. Ne, verodostojnost je to, da svoje odločitve utemeljimo na konkretnih podatkih. Duh naših pravil ni to, da moramo uh, uh, izdati kazen. Ne, kazen je vedno neuspeh mi moramo pripričati države, da spremejo reforme in dosežejo cilje. Če pa moramo izdati kazen, pomeni, da nismo uspeli pripričati države članice, da stori to, kar bi morala. Sveda, za kazen se lahko odločimo in če se moramo odločiti, se bomo odločili za to. Vendar vedno je bolje, če lahko pripričamo. Um, s konkretnim uh, dialogom. No, sama sem poru, bila poročevalka o sankcij, tako da mi treba razlagati, zakaj gre. Vendar zanima me, zakaj potrebujete več časa za obravnavo podatkov iz Francije in Italije. Za druge države članice pa že imate podatke. Tudi za druge države članice jih nimate. Torej, potrebujemo enaka pravila za vse. Za druge države nimamo težav. Imamo številke, ki so dovolj jasne. V primeru Francije pa niso. Zato se nam je zdelo to prav. Tudi vi nimate številk za 2014, nihče jih nima. Zato smo preložili svojo odločitev. Če bi že prej s tem začeli in bi začeli spremati ukrepe, uh, O tem sem govoril z gospodom Katajnenom. Vem, kako so potekali uh, pogovori tudi z francosko vlado. Hvala, gospod Virga Saguje. Ora, nós uh, não concordamos com o Pacto de Estabilidade. Pravzaprav se ne strinjam s paktom o Eh, stabilnosti in rasti in s celotnim procesom upravljanja. Še zlasti pa se ne strinjamo z ciklom evropskega semestra. Menimo, da je to prisilni jopič in da to sploh ne služi cilju, ki ga želijo države članice doseči. To pravzaprav je omejujoča komponenta, omejuje suverenost držav članic in vpliva tudi na našo prihodnost. Seveda, imamo demokratično Evropsko unijo. To pa pomeni, da moramo tudi ustrezno izvajati delitev pristojnosti in moči. Kar zadeva Francijo, se ta v zadnjem letu sploh ni izvajal. Um, na druge članice pa se je izvajal pritisk. V zadnjih treh letih je 23 držav članic uh, padlo v postopek prekomernega primankljaja. Zdaj pa imamo evro in to pomeni, da 16 držav članic ne spoštuje pravil. Torej zastavlja se vprašanje, kaj je šlo na robe. Ali so napačna pravila, so države članice tiste, ki delujejo na robe. Zdaj imamo situacijo, ko države članice sploh ne spoštujejo pravil in to je pravzaprav. Razlog, zakaj se ne strinjamo s celotnim načelom. Imamo to neoliberalno politiko, ki se izvaja in to pomeni, da države članice so pravzaprav neke vrste prisilnem jopiču. Države članice bi morale biti možne oblikovati svoje lastne gospodarske strategije in na podlagi teh poročil, ki jih zdaj preučujemo, moramo ugotoviti naslednje. Euro države rastejo počasneje kot države, ki so izven evroobmočja, imajo pa višji dolg oziroma višji primankljaj. In prav tako lahko ugotovimo, da se primankljaj uh, mora popraviti v leto 2014. Če govorimo o skupnih številkah, bi moral, to, uh, moral dolg pasti za tri odstotke. Uh, Z vidika teh dejstev si moramo zastaviti vprašanje, ali se sploh premikamo v pravi smeri. Zastaviti se moramo vprašanje, zakaj potem rasti gospodarstva ni. Gospodarstvo si želimo zagnati, v resnici pa se dogaja prav obratno. Ves čas se stvari zgolj slabšajo. To pomeni, da tudi uh, tukaj močimo o vidikih inflacije. Morda bi morali razmišljati prav obratno, nasprotno smer. Uh, varčevalna politika pravzaprav škodi gospodarski rasti, to je jasno. In morda bi morali sedaj začeti resno razmišljati o tem, ali ne bi bilo treba pravila pakta zastaviti prožnoje, še zlasti kar zadeva javne investicije. Zdaj je tisti čas, ko moramo oblikovati pogoje za to, da se bodo izvajale javne investicije. ta možnost je trenutno odprta, moramo jo izkoristiti. Obstaja možnost, da se posamezne države članice vključijo v to. Zato jasno vprašanje, če smem ponoviti, še lahko govorim par sekund. Skratka, ni prav, da. Ves čas govorimo o tej finančni arhitekturi, morda bi bilo bolje, govornik je bil prekinjen. Torej, Če sklenem, gospod predsedojoči, res mislim, da je sedaj čas za spodbujanje in izvajanje javnih investicij in to je skladno tudi s pogoji pakta o stabilnosti in rasti. No, gospod Vega se ne strinja uh, z mano osebno. Menim, da je treba upoštevati pravila pakta. Ta pravila so omogočila zmanjšati odločena neravnovesja in pripričan sem, da boj proti javnem dolgu in javnemu primankljaju je nekaj, za kar se moramo vsi zauzemati, ne glede na politično barvo. In um, če imamo dolg, uh, smo šipkejši. Kar zadeva fleksibilnost, uh, lahko ponovim to, kar sem dejal, da gre vedno za fleksibilnost znotraj obstoječih pravil. Ne gre za to, da bi kreativno uporabljali pravila. Bi pa povedal, da se strinjam z vami, glede, kako pomembno je izvajati naložbe in zato eh, je pomembno, da države članice sodelujejo pri strateškem. Eh, skladu za naložbe, sicer uh, je to treba upoštevati na vseh ravneh. Hvala. No. Najlepša hvala, sedaj za zelene. Gospod Ernest Urtasun. Eh, hvala. Vprašanje glede španskega sodka proračuna. Vi ste zahtevali, da bi zmanjšali uh, primankljaj za štiri točke. Sveda španska vlada tudi so odgovorna za ekonomsko uh, krizo, vedno če želite še zmanjšanje proračuna. Sedaj v tej grozljivi krizi, ki jo živimo v Španiji, je eh, neodgovorno. V Španiji 500 tisoč gospodinstv brez prihodkov imamo ogromno brezposelnih. Pravite, smo nam biti proti brezposelnosti. Sedaj je proračun za zaposlovanje se zmanjšal za 40 odstotkov. In moje vprašanje je, sedaj, ko zahtevate od nas, da, zahtev, da zmanjšamo za 0,4 odstotkov javno proračunskih financij, ali se zavedate družbenih posledic uh, za Španijo? Gospodarska rast. Eh, je bila pri nas letos manjša kot lani. Mi smo v recesiji. Ali ste analizirali vse to? Dobro ste dejali, obstaja določena fleksibilnost, ki jo lahko izvajamo. Ni vam bilo treba zahtevati tega, kar ste zahtevali od nas. Zanima me vaše mnenje glede fiskalne reforme v Španiji. Ta bo pomenila zmanjšanje 9 milijard evrov Eh, torej, takšno bo zmanjšanje glede načrta gospoda Junkerja. Imam konkretno vprašanje, gospod komisar. Predsednik Junker je dejal, da bodo prispevki, da bo, da bodo, da bo komisija uh, fleksibilna glede prispevkov. Vendar, kakšni bodo ti uh, prispevki držav članic? Ali bodo to sredstva ali bodo to uh, lahko tudi državne obveznice? budžet spanjol. Eh, zadeva španski proračun. Španija je ena od držav, s katerimi se še pogovarjamo in tu obstaja tveganje za neskladnost s paktom. In veste, da Španija ima rok za to, da popravi svoj javno proračunski primarjaj do 2016. in eh, javni proračunski primankljaj bi moral biti manjši od 5,6 odstotkov za 2015. Uh, eh, morali bi speti še dodatne ukrepe, zato da bi dosegli končni cilj, to je 4,2 odstotka BDP-ja. To je tudi vključeno v proračunski načrt v Španiji, vendar obstaja uh, eh, določene razhajanje glede tega, kdaj naj bi dosegli teh 4,2 odstotka. Torej, o tem se moramo pogovoriti. Torej, kar zadeva eh, priporočila glede strukturnih zadev, Španija predvideva zmanjšanje obdočitve dela. To bo vplivalo na stroške dela in tudi na zaposlovanje. In v tem duhu bomo nadaljevali dialog s Španijo, zato da bi videli, kakšna so razhajanja in zato, da bi morda uvedli dodatne ukrepe, zato, da bi eh, dosegli svoja priporočila, glede tega, kaj bi bilo treba doseči do leta 2016. Mi sodelujemo s špansko vlado in nisem opazil velikih razhajanj v našem dialogu, nedavno in upam, da tako tudi ne bo v prihodnosti. Kar zadeva vaše drugo vprašanje, kolikor mi znano, gre za kapital, vendar vam bom dal konkretnejše uh, odgovore kasneje, ko bom izvedel. Ste mi odgovorili glede davčne reforme v Španiji, me zanima vaše mnenje. O vašem mnenju imamo sklic na to, torej verjetno ste o tem obveščeni. Obješč Torej, zaradi fiskalne reforme bomo imeli 9 milijard prihodkov manj. Torej, menim, da Evropska komisija ni pristojna za to, da vlade drži za roko. Evropska komisija je pristojna za to, da skrbi za to, da se izvaja skupna pravila. Države članice pa same uh, izbirajo načine, kako bodo dosegle te cilje. Torej, ne morem konkretno soditi vsakega ukrepa ali reforme posebej. To je pristojnost nacionalne politike. Marko Val. Hvala lepa za EFTD. Gospod Marko Vali. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Metodologija, ki jo uporablja komisija za izračun BDP-ja, eh, je deležna številne kritike. To vodi do proračunskih prilagajanj v državah članicah. In to bo vsekakor vplivalo tudi na politično in gospodarsko agendo vlad. Ali lahko pričakujemo neke spodbude, kajti obstaja veliko negotovosti, veliko gospodarske negotovosti. Uh, Ali ste ocenili, kakšen je vrzel v proizvodnji? Trikrat je že bila prilagojena oziroma ponovno ocenjena. V Italiji je bila za obdobje do leta 2013 popravljena trikrat, države, druge države, eh, druge organizacije pa imajo ocene, ki se prav tako spreminjajo. Eh, OECD naprimer pravi, da bi naj bila ta vrzel v višini 1,5 odstotkov, komisija pa je ocenjevala, da bo ta vrzel na ravni nič pod enim odstotkom. Ali torej mislite, da je vaša metodologija prava in ali to ne vpliva na vašo oceno proračunov držav članic? Kot sem dejal, um, smo metodologijo že večkrat eh, pojasnili v več zapisih, pa tudi te zapise bomo še v prihodnje eh, dopolnili. Če se sedaj um, posvetim vprašanju o Italiji. Po našem mnenju uh, obstaja možnost, da Italija ne bo delovala skladno z zahtevami pakta. Sveta o stabilnosti in rasti. Pozdravljamo močne uh, ukrepe, ki so bi, bili najavljeni 27. Eh, decem, eh, oktobra, da naj bi uh, primankljaj zmanjšali pod 2,6 odstotka v leto 2015. To je skladno s strukturnimi izboljšavami, ki so bile napovedane. Vemo seveda, da je rast nizka, da je tudi nizka inflacija in zavedamo se, kako težko bo Italiji a, v teh razmerah. Država je že več let v recesiji in to seveda upoštevamo, ko govorimo o Italiji in o njeni zmogljivosti, da dejansko zmanjša dolg um, hit, hitro. Vemo, da bi ga morala zmanjševati hitro, vendar pa bi hitrejše zmanjševanje lahko privedlo do hudih gospodarskih težav. Uh, opažamo zgolj manjšo izboljšave v strukturnih neravnovesjih. Fiskalni napori so prav tako nizki, nižji od tega, kaj, kar se zahteva. In pravzaprav tudi zmanjševanje dolga za leto 2013 in 2015. Pravzaprav se nahaja v nekem vrstem prehodnem obdobju. Vemo pa, da so seveda vsi ti ukrepi težavni v trenutnem obdobju. V tem duhu se pogovarjamo z Italijo, tudi marca 2015 bomo še enkrat preučili situacijo, potem, ko bo sprejet proračunski zakon in ko bodo opredeljeni programi za strukturne reforme. Torej, priznavam, da obstajajo določene težave, vendar pa mislim, da je pristop pravilen in komisija meni, da je treba upoštevati tudi te težavne vidike, ki sem jih izpostavil. Uh, Hvala lepa. Kar zadeva strukturni primankljaj, gospod Marti Hetemaki, novi predsedovani Ezgaba, je včeraj komentiral in podal komentare, ki gredo v isti smeri, kot ste sedaj uh, podali izjavo vi. Vsekakor mi zelo budno spremljamo trenutno metodologijo za izračun strukturnega primankljaja, kajti ta metodologija se razlikuje od drugih metodologij, tudi od tiste, ki jo uporablja e, um, uh, Evropski svetovalni organ za upravljanje statističnih podatkov. Kar zadeva strukturni primankljaj, eh, ta ima vsekakor zelo pomemben uh, vlogo, zelo pomembno mesto v programu za stabilnost in rast. Gospa Kapel ima naslednjo besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, države članice so lahko prej v svetu uh, se um, rešile se, uh, sankcij, ko so sklepale zavestništva uh, v, v svetu. Zdaj je z kvalificiranim glasovanjem to težje. Torej, sankcije začnejo veljati, če se kvalificirana večina ne izreče proti njim. To pomeni, da ima s tem komisija tudi več možnosti in zelo dobro ste nam pokazali, kako sedaj izkoriščate te možnosti, namreč, da lahko date tri mesečni rok za predložitev podatkov iz tistih držav, ki so ocenjevane za problematične in uh, s tem se pravzaprav ne spremeni veliko, vendar pa to priča o strožjem uh, tolmačenju pravil in tudi sami ste potrdili, da boste pravila tolmačili strožje. Moje vprašanje je, kaj se spreminja s tem strožjim tolmačenjem pravil z vidika stabilnost, če se pakt o stabilnosti in k, uh, rasti krši? Moje drugo vprašanje se navezuje na vlogo parlamenta, kar zadeva. Um, makroekonomsko spremljanje v okviru pakta o stabilnosti in rasti, po moje parlament nima ustrezne pravice soodločanja. Komisija pravzaprav pripravi oceno, države članice se morajo opravičevati pred komisijo, um, medtem ko parlament tukaj ni ustrezno upoštevan. Moje vprašanje je, kakšno vlogo vidite na tem področju prihodnje za Evropski parlament? Merci de, de, de votre présentation de, de, de la façon. Voilà. za vaše predstavitev glede našega pristopa v prihodnih mesecih. Sveda gre za to, da moramo preveriti izvajanje pravil pakta. Prišlo je do odločenih zamud, vendar se moramo pravil strogo držati. In mislim, da tu ne bomo nič popuščali, moramo zadevo točno proučiti in moramo videti, ali so ukrepi leta 2014 bili sprejeti ali ne. In torej, če bi ugotovili, da se ukrepi ne izvajajo, potem bi morali sprejeti dodatne prilagoditve. Strukturna mm, prilagajanja so tista, ki morajo biti takšna, da se dosežejo rezultati in moramo vedeti, ali v Franciji bilo doseženih eh, nič cela dva odstotka, kot je bilo zahtevano. Mislim, da se tu lahko vsi strinjamo, da pri strukturnih reformah lahko dosežemo eh, večjo konkurenčnost, odzivnost in fleksibilnost gospodarstva, gospodarstva in s tem dosežemo večjo rast. In v tem je ključ. Če želimo Eh, trajnostno rast, potrebujemo večjo rast in vse to bomo pročevali v prihodnih mesecih in glede na rezultate, ki bomo dobili glede teh treh parametrov, torej učinkovitih ukrepov, strukturnih reform in strukturnih reform, bomo sprejeli odločitve, ki jih moramo sprejeti. Bilo bi seveda odlično, če bi prišli do dobrih zaključkov in bi videli, da je prišlo do dobrega napredka lahko pa spremljajo tudi uh, sankcije. Uh, ne uh, odrekamo se nobeni možnosti. Komisija mora prevzeti svojo odgovornost. Potem imamo tu vlogo parlamenta in moramo tudi sodelovati skupaj glede ekonomskega upravljanja, glede šestečka, glede dvojčka. Gospa Beres vidim, da je že uh, povsem pripravljena tudi na to temo. In uh, seveda lahko tu računate na dobro sodelovanje. Hvala lepa, poročevalec v senci za ELS, glede poročila o gospodarskem upravljanju. Gospo, gospa iz Tredelange. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvalila bi se tudi gospodu komisarju, ki je sicer nekoliko kos, kasno, vendar pa vendarle zagotovil odgovor na vprašanje, ki sem ga zastavila pred nekaj tedni oziroma meseci. Med vaše predstavitvijo, gospod komisar, sem vas vprašala sem se tukaj uh, sklicevala na uh, farmo živali, ali so v tej komisiji nekatere živali pravičnejše oziroma, oziroma imajo več pravic kot druge. Seveda ste to zanikali, sedaj pa sem dobila jasen odgovor od vas, ki kaže na jasen da. In uh, ta odgovor ste dali, ko ste odgovarjali na vprašanje gospodine gospe Gular. Namreč rekli ste, da so pri vseh drugih državah vse informacije bile v redu, le pri Franciji in Italiji ne in zato sta potrebovali dodatne tri mesece časa. No, a smo resni? Kajti to potrjuje dejstvo, da obstajajo različna pravila, še zlasti za male države, kot pa za velike države. Če se tukaj navežem na vprašanje eh, gospoda Webra, na katerega pa niste v celoti odgovorili, kaj je tako težavnega v leto 2014. Kajti dajte nam nasprotujoče se signale. Pravite po eni strani, da, da ta komisija ni drugačna od prejšnje, da pravzaprav počnete isto, kar je počela prejšnja komisija. Zdaj pa pravite, ja, ampak letu 2014 je bilo te uh, tež, eh, številke težko zagotoviti, ker eh, je vlogo oziroma mandat prevzevala nova komisija. Ne, pravila ostajajo ista, vloga komisije ostaja ista, torej državam članicam ne bi smelo biti pomembno, katera komisija a, deluje. Torej, ali če bi imeli številke, ki ste jih potrebovali, um, in da ste jih imeli leto 2013 in 2015, da leto 2014 pa je bilo posebno leto. Zakaj? Pravila so um, enaka, vloga komisije je enaka. Kaj želite sploh povedati, kaj ti vaši signali so, si nasprotujejo? Ta razlika pri obravnavi enih držav članic v prim, uh, primerjavi z drugimi uh, pa je nekaj, kar bi nas moralo vse zelo skrbeti. In mis, mene vsekakor to skrbi. Želela sem zato povdariti to točko in ta vidik. Morda vam ni všeč dejstvo, da govorim iskreno, ampak bil, bila bi zelo hvaležna, če bi komisar končno jasno odgovoril na vprašanje, ki sem ga zastavila pred več tedni. In mislim, da Ta odgovor, ki smo ga slišali danes, ni nekaj, kar bi nas lahko pomirilo. Kar zadeva poročilo o pregledu okvira za gospodarsko upravljanje. Rekli ste dobesedno, da bodi si je ta okvir deloval dobro ali pa nismo imeli dovolj časa za oceno, za ovrednotenje. Nekater pravila se v običajnih gospodarskih časih ne spreminjajo. Gospod Herman von Rompuy je rekel, seveda, da je kriza eksistencializma v Evropi eh, za nami. Ali s tem torej prehajamo v stare gospodarske čase, no to je stvar razprave, ampak morda bi bilo bolj zanimivo vedeti, kako gospodarsko upravljanje deluje v običajnih uh, gospodarskih časih in ne v krizi, kajti v času krize smo vsi stopili skupaj in na ta način smo sploh lahko postavili ta okvir. Torej, rada bi vedela, kako ta okvir deluje v običajnih gospodarskih časih in ali uh, ne pomeni. Gospa, presegli ste čas. Prejšnji govorci so imeli pet minut, niste opredelili eh, čas, ki ga imamo na voljo. Že, ampak če boste porabili vse čas, potem ne boste slišali odgovora. Prav bom pohitela, vendar določene stvari je pač treba izreči. Kar zadeva pregled, ali ne bi bila potrebna temeljna analiza šestorčka in dvojčka in da postimo vso osredotočenost na tem. Kajti, če vse čas govorimo samo o paktu, uh, um, potem tukaj um, izgubljamo določeno verodostojnost. In prožnost je zgolj iz, izgovor. Uh, če smo s to prožnostjo skušali spraviti stvari v red, je prav. Ampak tri vprašanja imam. Uh, prožnost. Katero prožnost ste že izkoristili v pri, primeru Italije in Francije? Kajti določeno prožnost ste že izkoristili, kajti temeljnih načel se niste držali. Torej, katero in ali mislite, da jo bo treba uporabiti tudi v prihodnje? Drugo vprašanje. Še 20 sekund. Nisem še na petih minutah dal bom besedo drugemu govorniku, podali ste svoj govor. Ne, še dve vprašanje imam, pa čas mi kradete. Pravzaprav posegate v moj čas za govor. Glejte, dve minuti imate za vprašanje in tri minute za odgovor. Prav, podali ste svoj govor, z veseljem smo prisluhnili vašemu stališču. Uh, prav, v redu, ni vam bilo všeč, kar sem povedala, ampak neke tere stvari pač treba izreči. Hvala, naslednja govornica je gospa Pervanš Beres. Morda boste lahko potem združili odgovor tej uh, poslanki z odgovorom naslednji. Ja, želim pa, jaz sem odgovor na svoje vprašanje. Ko povezujemo to razpravo eh, z razpravo, ki smo imeli v letem redu rasti, vidimo, da si komisija želi imeti bolj pameten pristop pri letnem pledrosti. Torej, da ne gre zgolj za preučitev, temveč da bi to bil nek instrument, ki bi nas usmeril pri delu. Ali lahko torej to uporabite pri besedilu, ki nam ga boste predstavili? Torej, ima v mislih eh, to eh, poročilo o fleksibilnosti eh, glede pravil. Torej, kar zadeva izvajanje predpisov danes, gospa Ferreira je povedala, kakšne so določbe zakonodajnih aktov in ki omogočajo, da v, imamo v izjemnih razmerah dodaten rok za države članice. In na to so navezali tudi drugi govorniki ko ste rekli, da boste predstavili fleksibilnost, ste rekli, da boste vpročili, kaj so to izredne razmere. Mislim, da moramo iti še dlje in ponovno pregledati letni pregled rasti, zato da bi bili kakšnega vloga, da bi tudi bili, kakš, kako bi lahko časovnico naredili bolj učinkovito. To ste tudi sami omenjali in morali tudi proučiti kot smo dejali uh, včeraj, ko smo se pogovarjali z uh, kandidatom za, uh, za posvetovalni uh, odbor glede potencijalov iz teh instrumentov. Ko govorimo o šestečkem dvojčku, tu ste dejali, da doslej teh še nismo testirali običajnih gospodarskih Eh, situacijah. Vendar ta pravila smo uvedli zato, da bi izboljšali gospodarsko situacijo. In pokazalo se je, da nam ne omogočajo, da bi eh, lahko eh, na ta način dobro izšli iz krize. Zato je komisija sprejela nov ukrep, tar, torej investicijski načrt. Eh, torej, zanima me, kakšno je stališče eh, komisije, ali eh, boste tudi čakali na našo dobro voljo in naše predloge in dobro voljo sveta. Okay. Bom odgovoril tudi kolegici uh, uh, Ester Delang. Nisem prav razumel, kako deluje sistem doljevanja časa. No, kakorkoli, nismo izumili novih pravil in ne nijamo novega pristopa. In uh, to smo tudi lahko predstavili eh, na evroskupini. Ne želim obtoževati prejšnje komisije. Ne, komisar Katajnen se je odločil, da ne bo izdal določenih uh, sankcij in o določenih stvarih se pač še ni pogovoril z določenimi vladami in zato tudi mi nimamo podatkov in tako lahko razložimo to situacijo, zakaj je prišlo do te zamude, ki bo trajala nekaj mesecev. Ne gre se za to, da smo izognili sankcije, gre se za to, da bomo lahko videli, kako lahko mi sankcioniramo, če bo treba torej želimo eh, neko objektivno osnovo za delo, kajti komisija mora eh, sprejeti eh, odločitve na osnovi objektivnih podatkov. Mi skupaj delujemo, ne glede na politične barve, skupaj delujemo tudi glede skupnih nalog s kolegom Dobrovskim. Potem gospa Beres. Eh, ne morem govoriti o sporočilu, preden ga predstavim. Povedal sem, kakšen je cilj uh, tega sporočila. Gre se za to, da omogočimo fleksibilnost znotraj obstoječih predpisov, ne bomo pa uh, spremljali nekih novih pravil. Kar zadeva izjemne razmere, to je tudi brez vprašanja gospa Ferreira mislim, da tu moramo uh, uvesti odločene izboljšave pri konkretnih izračunih in obravnavi posamičnih situacij in pri izračunu primankljaja. Sedaj imamo dve metodi izračuna in potem moramo gotoviti, katera je boljša, kaj ti uh, eh, oba izračuna ne prinesete istih rezultatov. Torej te uh, statistične metode moramo še proučiti z uh, Valjicom Dombrovskim. Sem, uh, sva vse to proučevala. Potem, kar zadeva vaše tretje vprašanje, gospa Beres, tudi gospa Delong je to omenjala. Pogovarjali smo se z vsemi, med, z, pogovarjali smo se že z obema glede pristopa komisije. Gre za dvofazni pristop. Imamo najprej jedrnato analizo, kot jo imamo danes, potem pa smo tudi na voljo za širšo analizo, ki bo dala večjo vlogo parlamentu in sam se veselim prihodnega dela z vami eh, in z ostalimi poročevalci in poročevalci v senci, tako da bomo videli, kaj lahko storimo na osnovi tega pristopa, ki imamo sedaj. Darjuš Rozati. Hvala, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod komisar. Naj začnem s kratkim komentarjem vprašanja gospe Gulah in gospe Delange. Mislim, da je to pomembno vprašanje. Izogniti se moramo uh, vtisu, da Evropska komisija uporablja različne standarde. Zato morate biti zelo jasni glede meril, ki ste jih uporabili pri odločanju o tem, da se končna ocena za tri države odloži ali je dovolj, da država članica ne zagotovi vseh potrebnih informacij, ki eh, so potrebne za osnutek proračunskih načrtov, zato da eh, je deležna tega odloga, ali pa ste uporabili kakšne druge kriterije. Moramo biti povsem jasni za to, da bodo dvomi glede tega postopka odpravljeni. Drugo vprašanje pa zadeva pomembno sestavino sistema gospodarskega upravljanja. In gre za eno od določb o, pogodbe o stabilnosti, koordinaciji in upravljanja. Namreč, ena od določb pravi, da morajo države članice izvajati mehanizem popravkov v nacionalnem zakonodajnem okviru, zato da poskrbijo za skladnost s fiskalnimi pravili. Še zlasti z eh, mehanizmom popravkov v primeru, ko se pojavi prekomerni presežek. Kako ocenjujete delovanje tega mehanizma, ki eh, je na voljo že od lani? In kako menite, da je ta mehanizem učinkovit? Kakšen je pravzaprav status izvajanja in uporabe tega mehanizma v vseh zadevnih državah članicah? Hvala za vaše vprašanje. In znova moram biti jasen in še natančnejši glede tega, kako smo se odločili za to odločitev. Ne gre za odlog roka, gre za to, da čakamo na to, da bomo imeli podatke, lahko uh, preučili te tri parametre, da vidimo, ali so bili sprejeti ukrepi za 2014, da vidimo, ali so strukturne reforme za 2014 bile ustrezne in ali bodo uh, povečale rast za vsako zadevno državo. Torej, Še enkrat, obstaja kontinuiteta med delom obeh komisij, kolega Katajnen in kolega Barožo sta odlično upravila svoje delo in potem je njuno delo prevzela nova komisija z Junkerjem na čelo. Za me in za kolega Dombrovskisa je bila ena točka težavna. Pač prejšnja komisija je proučevala skladnost, neskladnost proračuna s paktom in torej jasno so spremljali izvajanje uh, pravil in Valdis Dombrovskis in jaz sva tu in bova še tu uh, eh, prihodne leto in bova že septembra začela obravnavati to vprašanje. Septembra začeti, treba začeti s temi dialogom, zato da dobimo čim prej konkretne odgovore. In še enkrat, ne, nimamo dvojnih standardov, nimamo dvojnih uh, meril, nimamo Evrope dve hitrosti. Marca bomo imeli odločitve, ki bodo ustrezno utemeljene in obrazložene. In komisija popolnoma prevzema svojo odgovornost in upam, da bomo prišli do jasnih zaključkov. Ne gre za to, da smo določenim državam bolj naklonjeni kot drugim. Ne, gre pač za objektivno situacijo in na ta način mislim, da bomo dosegli najboljši rezultat. Kaj ti kazen? sama po sebi ni cilj. Kazen, sankcija se lahko uvede, če je kršitev res huda. Vendar temu se treba izogibati. Vedno je bolje doseči enak rezultat s pomočjo dialoga. To je gotovo bolje, kot če zgolj sankcioniramo. To ima vedno negativen učinek. In še enkrat bom ponovil to, kar eh, sem rekel. Vse to je vključeno v naše misli glede eh, gospodarskega upravljanja. To so še zelo novi instrumenti in se mi zdi prav eh, počakati, preden damo pravo oceno glede tega, saj je zaenkrat kakošnokoli izražanje še preuranjeno. Hvala lepa, predsednik, komisar. rad bi podal pripombo in zastavil vprašanje. Pripomba je sledeča. Mislim, da pozna Evropa dve skupini težav. Najprej ideologe. To so tisti, ki ne glede na to, kakšna ekonomska realnost je zunaj, ne glede na to, ali dežuje, ali je sonce, ali sneži, želijo empirijo spraviti svoje načela. Vedno se sliši, da je pač potrebno varčevati v proračunih, ne glede na to, kako izgleda gospodarstvo. Nekaj takih v moji državi, v drugih državah, tudi v vašem generalnem direktoratu. Še vedno obstajajo tisti, ki se niso opravičili, kaj so storili na portugalskem Grčiji. To so torej to so tisti ideologi, ko je šlo za nasilno varčevanje. Potem pa tisti, ki ne želijo ničesar posodobiti. Imamo skupni trg, 28 držav članic, pravijo, vseeno je, pustimo tako stvari kot so in sedaj bi rad nekaj dodal to razpravo. Ko opazujemo te dve državni skupini, iz tega raste novi evropski desni radikalizem. In mislim, da moramo to preseči. In sedaj vas sprašujem, zakaj ne bi s podporo, s pomočjo vaših služb, se vrnili k dobri stari matematiki, k številkam, ki so nepodkupljive in zakaj ne bi v kratkem pripravili študijo. To bi lahko do marca imeli na mizi, do spomladi, do pomladanskega vrha. Naj začunajo tri razvojne poti, glede na gospodarske podatke, ki jih imamo. Kajti razvojna pot je pomembna. Vsaka država v EU investira določen odstotek več kot dosedaj in potem bi zračunali kumulativne učinke. In potem morda še druga razvojna pot. Vsaka država investira toliko in toliko več in se izvedejo strukturne reforme, ki so v programu 2020, kot je to bilo opisano in tukaj izračunamo kumulativne učinke. Potem še tretja možnost, status quo nič se ne zgodi brez načrta Junkerja, brez investicij in potem bi pri teh treh možnostih izmerili tudi projicirano raven dolga v državah članicah in bi potem točno vedeli, o čem govorimo v parlamentu, prav tako pa bi tudi vedeli, kako bi naj ravnali s pravili, našimi načeli, ideologijo, zato da bo Evropa spet rasla in da bi kar se da hitro odplačali dolgove, da bi bili v boljšem koridorju primankljaja in rasti. In zaposlovanja. Mislim, da komisija to lahko stvari in potem bi imeli novo podlago do spomladi 2015. Je, je, je, euh, no, tu ne morem govoriti o nekih ideoloških preferencah. To ne je bilo skladno s pravili. Prepovedana beseda. No. GD ECFIN, za katero sem pristojen, mora ukrepati v različnih scenarij. In uh, seveda pa z veseljem pričakujem vaše predloge. Hvala lepa. Naslednji je Alain Lamassou. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod komisar. Komisar, mm, pozorno sem poslušal vaše odgovore na številno vprašanje glede tega, da se države različno obravnavajo. Sam imam določeno bojazen in sicer pred 11 leti smo imeli maastrihtske kriterije. Je ta sistem bil zelo neuspešen. Zakaj? Francija in Nemčija sta bila hkrati v postopku kršitve. In po nekem naključju ti dve države niste bili kaznovani. Potem smo okrepili disciplino, uvedli časovnico, evropski semester in tako naprej. Vendar, bojim se, da politična ovira, ki smo jo, eh, na katero smo naleteli pred 11 leti, je še vedno tu. In gre tu pač za, fenomen, za pojav too big to fail. In to velja verjetno enako za države. Too big to be blamed. Torej, lahko kažemo s prstom eh, Irsko, celo Španijo. In tu se navezujem to, kar je povedal kolega Urtazon. Vedno, ko pridemo do Italije, ne moremo več. In to gre potem že onkraj pravil Evropskega mehanizma za stabilnost. Torej, tri največje države evrobmočja, Nemčija, Francija, Italija ne bodo nikoli kaznovane. Prišli bomo v situacijo, zaradi strahu, ker nas je uh, strah tega, kaj se bo zgodilo na trgih, če uh, imamo težave v Grčiji, to ni tako hudo, kot če imamo težave v teh treh državah. Torej, soočeni smo izjemno neenakostjo med državami. Določene države so politično tako močne, da se jih ne sankcionira. Imamo pa druge uh, države članice, ki se jih lahko kaznuje. Hvala, gospod Lamasur še enkrat moram reči, da ne gre za to in pripričan sem, da trenutne situacije ne moramo primerjati s tem, kar bo 2003-2004. Kajti sedaj imamo mehanizem in komisija mora poskrbeti za to, da se izvaja. Povedal sem natančno razloge, zaradi katerih smo se odločili za odložitev za nekaj mesecev. Torej, imamo konstruktivni dialog ki bo pripeljal k reformam. To je to, kar si želim. Če pa da ne bo uspelo, potem bo komisija seveda morala sprejeti svojo odgovornost. In ne gre za to, da bi bila neka država prevelika, da bi jo lahko kaznovali. Ne. Še nekaj bi uh, povedal. Obstaja kontradikcija v tem, kar pravite in o tem bi morda morali premisliti. Seveda imamo vpliv sankcij na trge, na konjunkturo, seveda, vendar to tudi uh, poziva k uh, razmisleku o pomembnosti nekih mehanizmov. Če rečemo, moramo kaznovati, potem pa rečemo, ne, to pa ima lahko posledice, je to nekoliko kontradiktorno, potem pa je tu še en paradoks. Na začetku, že od začetka te razprave govorimo o eni državi, ki jo tudi vi zelo poznate, gospod Lamasur vendar v resnici smo mi strožji s Francijo, Italijo in Belgijo kot z drugimi. Imamo sedem držav, ne pa tri države, za katere obstaja tveganje neskladnosti. In tri države, eh, ki smo jih priložili na marec iz jasnih razlogov, so Francija, Italija in Belgija. In torej, Eh, tu ne gre za neko popuščanje, temveč zato, ker potrebujemo resnične podatke. Sveda je pomembno vprašanje verodostojnosti. Verodostojnosti za pakt, za komisijo, za komisarje. Torej, tega se zavedam. In mi bomo odločno sprejeli svojo odgovornost, če bo to treba. Alfred Sand. Hvala lepa, Alfred Sand. Thank you, Mr. President. Mr. Commissioner, on the one hand. Hvala lepa. Komisar. Po eni strani pravimo, da moramo povečati investicije, v Evropi pa se znižuje. V zadnjem letu moramo pospešiti javno in zasebno investicije. Dvoček in šesterček pa želita še bolj vrčevati in imeti manj odhodkov. To se dogaja torej v situacijah, ko so javni računi mm, izračunani po denarnem postopku, ne po akruvalnem. Mislim, da bi ne po nastanku dogodkov. Mislim, da bi seveda bilo lažje, če bi se lotili tega na drugačen način, ne da bi vrčevali pri izdatkih. Torej, dvoček, šesterček pravzaprav nasprotuje pospeševanju investicij. Kaj bi storili glede tega? To je prvo vprašanje. Drugo pa se dotika specifičnih priporočil za države. Komisija pripravlja smernice za pripravo nacionalnih proračunov. Vemo, da mora komisija potegniti sklepe svojih smernic, vendar pa še vedno se potem zanašamo na subjektivne faktorje. Vprašanje ostaja, ali je stališče Evropske komisije tako, da zrcali dobro evromoče kot celote ali samo posamezne države. Lahko bi trdili, da dolgoročno oba cilja sovpadata, vendar pa seveda dolgoročno smo vsi mrtvi. Kje je ravnovesje med nacionalnimi interesi, kot je to ocenjeno strani vlade države, ki je ocenjevana, in potem oceno evromoča, ki jo potegne komisija. To se dotika kontroverze glede Italije in Francije. Je pa tudi širše vprašanje, seveda. Uh, Zonda, I, I, I no, uh... Hvala lepa v bistvu ne vidim protislovja, če sem iskren, med izvajanjem pravil in naložbenim načrtom. Kot sem dejal gospe Beres, staj sem Dobrovski sem in ja sam smo želeli letne preglede predstaviti kot globalni pristop treh elementov. Prvi je fiskalna konsolidacija, ki se mora nadaljevati druga strukturne reforme, ki jih moramo izvesti in tretji element, najnovejši naložbeni načrt. Mislim, da se dopolnjujejo. Absolutno potrebno je nadrevati fiskalno konsolidacijo. Spet ponavljam, več primakljaja, več dolga ni prava pot. Če bo do tega prišlo, potem seveda nihče ne bi mogel reči, da bi to, glede na javne izdatke, lahko porabili za več investicij. In zato je naložbeni načrt, kot je bil zasnovan in kot veste, skladom, ki temeli na jamstvih iz evropskega proračuna in na nekaterih izvedbenih določbah, da bodo torej dodatni prispevki držav članic ki ne bodo v teh izračunih v obravnavi proračunov teh držav. Mislim, da je to globalen pristop boljši, kajti je bolj dosleden in tudi obravnava vse vidike rešitve, ki jo moramo opredeliti, da izidemo iz krize, ki jo je povzročila nizka inflacija, nizka rast in visoka brezposobnost. In to je seveda popolnoma nespremljivo. In potem drugo vprašanje. Ponavljam. Kar se tiče osnutko mnenja glede proračunov, smo analizirali seveda položaj posilijo delavcev in upnikov in tukaj smo ugotovili, da je potrebno prizadevanje zgoditi na obeh straneh, potrebujemo več usklajevanja ekonomskih politik, prav tako pa v določenih državah moramo videti, kako bi fiskalno zmogljivost lahko uporabili za razvoj investicij, tako zasebnih kot javnih. Hvala lepa. In še zadnji. Hukmark. Thank you very much and thanks, Commissioner. Um, Hvala lepa. Veliko razprav je bilo o primankljaju. In vem, da obstaja razkorak. Nekateri pravijo, da govorimo o dogmatičnih politikih proti pragmatičnim, vendar pa pozabljamo res, resničnost. ko smo razrahljali pakt za stabilnost in smo Franciji in Nemčiji dovolili, da imata višji primankljaj, takrat smo povzročili nekaj težav, ki so se potem razvile kasneje. Imeli smo vlade, kjer se je primankljaj dolgo časa povečeval. Zmanjkalo jim je denarja in so morali varčevati. Konsolidirani proračuni niso vodili do varčevanja. Ta politika povečanega primankljaja je, vodil, je vodila do stagnirajočega gospodarstva in brezposelnosti. Vidimo torej lahko, da je porast ekstremizma predvsem v državah z naraščajočim primankljajem. Naj vas vprašam, kajti to je povezano z verodostojnostjo pakta za stabilnost. Kaj vi menite o teh primankljajih? Veliko ljudi poziva k temu, da se je potrebno držati omejitev in, oziroma da je potrebno dovoliti preseganje omejitev primankleja, da bi tako stimulirali gospodarstvo. Vendar pa seveda, če bi to bilo tako, bi države, ki imajo najvišji primankleje, imele najbolj cvetoča gospodarstva in stabilno in naraščajočo zaposlovanje. Kako gledate na te primankleje? Kajti razlog za to, da imamo pakt za stabilnost, je, da nadziramo to, kar večina meni bi lahko izpodkopalo podjetništvo, naložbe in delovna mesta, pa tudi sveda rast. Mar menite, ker je to pomembno za verodostojnost, da se to lahko dovoli, kako analizirate primankljaje? Mislite, da je zakasnila politika za zniževanje primankljaja? nekaj, kar lahko pomaga državam, da zagotovijo rast, ki, je, ki jo že dolgo pogrešajo, ali pa po drugi strani menite, da je primankljaj težava za gospodarstvo. In potem zadnje vprašanje, če ni kazni v tem dolgem obdobju, in to obdobje je reže dolgo, kaj ti primankljaji so prisotni že dolgo, brez popravkov, pa menite, da bi tudi brez kazni, da bi brez kazni lahko škodovali verodostojnosti pakta za stabilnost, kar ti prav verodostojnost le tega pomaga vsem. To je ključnega pomena za naložbe in posojila. Kaj menite o verodostojnosti in primakljajih? Hvala lepa, gospod Krokmark. Naj ponovim. od začetka razprav, že to govorim, pa še prej sem tako mislil. Najprej, komisija uporablja pravila, ne mora omejevati proračunov in to moramo storiti pragmatično. Vendar pa bodimo jasni. Popolnoma sem zavezan zniževanju primankljaja. Resnično mislim, da primankljaj in dolg nista rešitev za konkurenčnost gospodarstva primankljaj in dolg sta sovražnika ekonomije. In ko ima gospodarstvo več dolga in primankljaja, so taka gospodarstva oslabljena in se potem izgubijo sredstva za pravo gospodarstvo. Resnično, tako mislim. Vem, da so nekatere države znižale primankljaje, vendar pa ne dovolj. Potrebno jih je voditi k boljšim, bolj odločnim rezultatom. Ne gre za postopek zakasnitve. Gre za dodatne tri mesece za natančen pregled razmer treh držav. In to bomo storili ne, da bi seveda sprejeli rezultate kar tako. In potem, seveda, sedaj osebno prepričanje. Kakšen je namen Evropske unije? kar se verodostojnosti tiče, več reform in možnost, da znižamo primanklaj in bolj, imamo bolj konkurenčno gospodarstvo. Če se lahko izognemo sankcijam, bi s tem rezultatom bilo vedno bolje to doseči. Če pa bo potrebno izreči sankcije, ker dialog pač ni vodil do potrebnih rezultatov in reform, potem pa bomo morali prevzeti odgovornost. In ta je. In to je pristop, ki ga bom imel z Dombrovskisom v okviru naše komisije. Hvala. Še nekaj. Kaj pa je rezultat dialoga zaenkrat, v zadnjih dveh, treh letih? Če bi ti dialogi bili dosledni, zaključeni, ne bi imeli teh dodatnih potreb po popravkih. Če pa bi bili prepričani, da so sankcije potrebne, bi jih bili uvedli. Ker nismo bili absolutno prepričani, da so pogoji izpolnjeni za sankcije, smo sprejeli to odločitev. Mislim, da to je bila in je prava odločitev. Hvala lepa komisarju Moskovicijo, vsem kolegom. Mislim, da je to bila zelo zanimiva, živahna razprava, to je bil koristen dialog zdi se mi, da je komisija, kar se tiče skupne podlage za izvajanje strategije za novo komisijo pred nami, mislim, da bi odbor moral se lotiti na podlagi tega dialoga, teh vprašanj, morda tudi na podlagi nekaterih testov, ki si jih moramo zapomniti. Eno je, da naprimer nismo v pravnih razmerah leta 2003, ravno zahvaljujoč parlamentu. Kje je, gospode Lange? Poročilo Wortmann Kohl je bilo tisto, ki je uvedlo peti člen pakta za stabilnost in rast, ki zahteva, da se upoštevajo izjemne okoliščine in strukturne reforme. In naši predhodniki niso specifizirali, s kakšnim postopkom bi lahko izračunali oceno, ali lahko pride do začasne izjeme. To je naloga za nas in novo komisijo. To je še nedokončano delo, ki se je začelo s prejšnjim odborom, s poročilom Vakmankol. In te določbe leta 2004 ni bilo, tako da je težko primerjati, če gre za druge pravne podlage. In potem še nekaj, Spomniti se moramo, da je sedem držav takih, da tvegajo neizpolnjevanje pogojev. In tri so izpostavljene kot tiste, ki so potencijalno v nevarnosti nadaljnih korakov. Morda, kdo meni, da so te tri države bile obravnavne slabše kot ostale štiri ki niso pod posebnim postopkom opazovanja. Torej smo v novi fazi, v novem obdobju. Gotovo moramo o tem se pogovoriti tudi tukaj na podlagi teh pripomp komisije in nove makroekonomske strategije, kot je bilo danes lepo opisano strani vseh treh komisarjev. Hvala lepa še enkrat gospodom Moskovisijo. Hvala vsem kolegom. Sedaj pa zadnja točka na našem dnevnem redu for which I have to uh, complain, apologize, but complain with the service of the parliament because apparently. Zdi se, da parlament ne more ponuditi tolmačenja za zadnjo uro tega odbora, ker smo začeli prej. Tako da bomo nadaljevali